unijo, ki ne bo samo neka ekonomska unija, ampak ki bo tudi politična unija in ki jo bomo lahko imenovali evropske. Hvala lepa. E, s tem bomo zaključili to razpravo. Jutri opovdne bomo glasovali. Sedaj prehajamo glede na dnevni red na poročilo o elektronski identifikaciji govedi in takoj bom za štiri minute dala besedo poročevalki. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, to besedilo je pomembno, zato ker ima dva cilja, najbolj postopno in harmonično uvajanje elektronske identifikacije govedi z eh, klauzulo revizije v petih letih. Tako, eh, da bi na ta način zagotovili nek prehod k obvezni identifikaciji. Druga pomembna stvar te uredbe je poenostavitev eh, upravnih postopkov, kar zadeva dodatek vsega, Eh, omemb, eh, obveznih omemb na eh, etiketah govejega mesa. Skušamo popraviti razhajanja, do katerih je prišlo v odboru, ki je odgovoren za zdravje. Potem, ko smo se posvetovali z strokovnjaki Evropskega parlamenta, predlagam naslednje danes da sprejmemo tri predloge sprememb, katerih edini cilj je popraviti neskladnosti, ki obstajajo trenutno v besedilo in eh, to besedilo napraviti eh, bolj eh, jasno. Eh, se pravi, predloga sprememb 45 in 47 sta tehnična. Eh, predlog spremembe 46 pa predlaga, da se poenostavitev postopka fakultativnega etiketiranja začne uporabljati šele 1. januarja 2014. In naj vas spomnim, da je ta prostovoljna uh, na, navedba eh, nekaj, kar mora biti objektivno in preverljivo s strani pristojnih organov in to eh, tako navedbe morajo razumeti tudi eh, potrošniki. Ravno tako pa sem ponovno povdarila, da eh, pristojni organ preverja resničnost prostovoljnih oznak in da sankcije iz 22. člena 4. odstavka eh, začno eh, veljati v takem primeru. Torej, tu govorimo o prostovoljnih navedbah, ne pa obveznih, ki se nanašajo na izvor mesa. Se pravi, da govorimo o eh, poslovnih informacijah, ki jih Eh, mora imeti potrošnik zato, da je bolje obveščen. Elektronska identifikacija govejih živali, tu se vsi strinjamo. Eh, vemo, da moramo imeti eh, pred seboj cilj obvezne identifikacije, ampak nismo zato, da bi rejce prisilili, da bi takoj obvezno začeli uporabljati identifikacijo. Sem zakonodajalka in menim, da smo danes odgovorni za to, torej, da smo odgovorni za zakone, eh, ki jih sprejemamo in ki imajo eh, vpliv na gospodarstvo. Danes govedoreja trpi in mi, zakonodajalci, ne moremo prisiliti rejcev, da bodo imeli še više stroške. Tu ne gre za problem javnega zdravstva. Tu gre za to, da se vzpostavi sistem elektronske identifikacije, ki bo omogočila boljšo sledljivost govejega eh, mesa. To pa naj bi eh, se dogajalo postopno. In, eh, To pomeni, da mora biti tehnologija zanesljiva in varna in da mora biti za to pripravljena tudi dejavnost, se pravi govedoreci in potem bomo lahko uspešni. Torej, zakaj eh, pa gre pri eh, nalepkah na goveje meso? Ne gre za to, da bi se daj postavljali pod vprašanj prostovoljno etiketiranje. Tega ne eh, odpravljamo, naj bo jasno, ampak gre samo za to, da poenostavimo obstoječi sistem, da poenostavimo postopek. Če povem to čisto enostavno, označevanje govejega mesa oziroma označevanje mesa poteka enako za vse vrste mesa. Pri govejem meso je bil postopek bolj eh, zapleten zaradi eh, bolezni norih krav. Zato pravim, ohranimo prostovoljni sistem, ampak ga poenostavimo za to, kaj ti mi smo odgovorni za upravna bremena, ki jih v bistvu mi predstavljamo, mi uvajamo in zato se moramo res zelo potruditi, da bodo postopki za naše državljane enostavnejši. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, kolegice in kolegi. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo komisarka Redingova. Spoštovana predsedojoča, eh, poslanke in poslanci. Komisija je eh, hvaležna parlamentu za podporo za podporo pri naših naporih, da bi poenostavili identifike, identifikacijo eh, govej, eh, goved, eh, govedi in pa govejega mesa. In zato se poročevalki zahvaljujem za njeno angažiranost in upam, da bomo tako lahko prišli do dogovora že v prvi obravnavi. To bi bilo zelo dobro, kajti predlagana nova pravila prinašajo tudi priložnost, da bomo spodbudili rast in pa konkurenčnost več deležnikov. Vsi se zavedamo, da je trenutni sistem sledljivosti učinkovit, kar zadeva varstvo potrošnikov. Elektronska identifikacija pa bo seveda zagotovila, da bo ta sistem še natančnejši, še preciznejši in pa eh, hitrejši. Eh, ta novi sistem bo izboljšal sledljivost, s tem se bo povečala varnost hrane in pa izboljšalo upravljanje bolezni. Ravno tako bo, Eh, bo mogoče z poenostavitvijo trenutnih postopkov zmanjšati upravno bremo. Moderna tehnologija je v bistvu samo en klik stran od evropskih rejcev in zato moramo prilagoditi zakonodajo tako, da bodo lahko rejci tudi eh, koristili ta eh, napredek. Kar pa zadeva označevanje govejega mesa, eh, Tukaj eh, smo že pripravili horizontalno evropsko zakonodajo in ta eh, horizontalna zakonodaja obravnava goveje meso kot drugo meso in zato eh, podarjam, da sedaj ni nobene potrebe, posebne potrebe, da bi imeli posebne postopke za goveje meso. Vendar pa bo omogočeno Eh, deležnikom, da dajo dodatne informacije, seveda pod pogojem, da te dodatne informacije ne zavajajo potrošnika in da jih lahko preveri pristojni organ. Ravno tako moramo imeti pred očmi trenutna eh, pravila, ki veljajo na tem področju, eh, kajti vemo, da so jih rejci in poslovneži opisovali kot breme in da se je o tem veliko govorilo, da se je govorilo o tem, kako zmanjšati to breme, ki ga trenutna pravila predstavljajo in sedaj se tako mi kot tudi parlament trudimo, da bi šli v pravo smer na tem področju. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj dajem besedo gospe Grling, ki bo govorila eno minuto v imenu odbora za kmetijstvo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Naj nekaj pojasnim. Gospod Nikolson je eh, poročevalec, pravi poročevalec, vendar pa zaradi težav v prometu ni mogel priti pravočasno. Z, sedaj se zahvaljujem eh, tudi eh, vam vsem v imenu njega, vendar pa bi tudi sama prispevala k tej razpravo zaradi svojih izkušenj pri ovcah. In izkušnjah, ki jih imam z elektronsko identifikacijo drobnice. Eh, v mojem volilnem okrožju je bilo veliko ljudi proti uvedbi takega sistema in sedaj se je izkazalo, da sistem ni vedno uh, učinkovit. Vseeno, uh, vseeno kmetje menijo, da je to koristen sistem, zlasti za upravljanje čred, vendar pa to ni uh, tisti sistem, ki bi moral veljati kot primarni sistem. Uh, Zakaj bi želeli razširiti sistem na eh, govedo, preden rešimo težave, ki obstajajo pri drobnici? In zakaj ga sploh nameravamo razširiti, če še ne vemo, kakšne so koristi tega sisteme? Zlasti, če govorimo o obvezni identifikaciji. Eh, na vzkrišne eh, skladnosti kmetje ne morejo vedno doseči, vendar Mi moramo pripraviti take uredbe, ki bodo omogočale eh, kmetom in pa pristojnim organom, da bodo bolj učinkovito delali in zato izkoristimo to priložnost, ki jo ponuja to poročilo. Grazie, ora eh, do la parola agli Hvala lepa. Sedaj pa eh, govorci v imenu političnih skupin, v imenu EPP, gospod Peter Lize, ki ga ni trenutno v dvorani in ga nadomešča gracias, señor... gospa Ajuzo. Gospa predsedojoča, gospa komisarka, tudi sama bi se želela zahvaliti eh, poročevalu, ki za izjemno težko delo pri iskanju konsenza Eh, pri tem eh, vprašanju. Ravno tako pozdravljam predlog komisije v zvezi z elektronsko identifikacijo govedi. Vendar pa moja hvala ne gre tudi predlogom, ki se, na, eh, ki se nanašajo na prostovoljno označevanje mesa. Komisija pravi, da bi to sedaj črtali te določbe. Vendar se s tem ne strinjam. Jaz mislim, da ima to označevanje zelo pomembno vlogo, saj gre za uh, zagotavljanje boljših uh, informacij potrošnikom. Uh, če govorimo o upravnih bremenih, vsi vemo, kaj to pomeni, vendar pa ta sistem v naši državi dobro deluje. Sled, sledljivost mesa se je zboljšala, 55 e, odstotkov recimo za e, perutnino. In to označevanje, prostovoljno e, označevanje je zelo koristno zlasti zato, ker pomaga potrošniku razločevati med različnimi proizvodi. Vendar pa potrošnik vedno Eh, ne, ne ve, ali gre za obvezno ali za prostovoljno označevanje, vsekakor pa mislim, da je prostovoljno označevanje pomembnejše. Seveda, sistem ni popoln. Ampak najhujše, kar se nam zgodi, eh, bi bilo, da bi ustvarili s črtanjem eh, členov 17 in 18 pravno praznino če bi izboljšali standarde v sektorju, vedno bi tudi naredili korak naprej, kar pa zadeva tudi druge proizvode, recimo perutnino, tudi tam se je že dalo nekaj narediti. Bi pa želel povedati, da eh, označevanje predstavlja zelo pomembne informacije za eh, potrošnika. In ne vem, zakaj eh, se sedaj predlaga, da se dotične odločbe črtajo. Hvala lepa za skupino socialistov in demokratov, gospa Dagmar Rod Berend. Lepo kolegin, lepo kolegin. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Ko smo pred 15 leti med krizo BSE, ko sem bila predsednica odbora, ko smo, če bi bili takrat, enako preplašeni, potem danes eh, ne bi imeli takšne varnosti preko VMS-a, kot jo imamo. Pred 15 leti je bilo samoumevno, da se uvaja potni list za živali in da imamo obvezno dve ušesni znački. Danes pa zopet oklevamo, ali res potrebujemo krize, da se bomo lahko prav odločili. Poročevalka pravi, da to ni šlo za zdravje ljudi, za javno zdravje, ampak ja, ravno za to gre. Gre za javno zdravje in za zdravstveno politiko. In eh, priznam, da uvedba obveznega sistema elektronske identifikacije zahteva določen napor. In zato sem predlagala prehodno obdobje desetih let. Deset let, kolegice in kolegi, predlagam, da bi trajalo prehodno obdobje. Ampak celo to je bilo preveč za večino odborov se hočete prikazati kot resni pred svojimi voljivkami in voljivci in hočete prikazati, da jemljete javno zdravje resno. Niti en kmet ne bo rekel, ja, v desetih letih mi pa ne bo uspelo. Naj bo tem še vprašanje označevanja. Vedno znova pravimo, da želimo ravno kmetom omogočiti, da pridejo bliže potrošniku, da jim dajo na voljo informacije, ki potrošnike zanimajo, kako stare so bile živali, eh, kje so živele, eh, kako so se krmile. To je to, kar ponujamo s tem eh, sistemom, prostovoljnim sistemom in vse države to uporabljajo. Poročeval, eh, kaj pa zdaj predlaga, da naj bi ključne elemente črtali. To torej pomeni, da naj bi imeli sistem, ki pa ne bo imel nobenih pogojev in kriterijev. Kako naj bi to sploh funkcioniralo? Kdo to resno sploh misli, da bi to funkcioniralo? Niti en nacionalni pristojni organ ne bi te, tega sistema mogel nadzirati. To pomeni, da obstoječ sistem uničujemo. Na srečo je odbor za okolje, na srečo je torej odbor za okolje z večino predlagal, da se obstoječi prostovoljni sistem ohrani. In resnično prosim vse kolegice in kolege, da amandmaje odbora za okolje potrdite, ko bomo jutri o tem glasovali. Kolegice in kolegi, prav tako sem mnenja, da lahko premislimo o tem, ali bi lahko morda ta sistem upravno gledano poenostavili. Ampak to pomeni, da moramo sistem poenostaviti, odpraviti upravna eh, bremena in ovire in s tem pomagati tudi pristojnim organom. Ampak pot, ki jo predlagajo tu, je napačna in zato vas pozivam k temu tudi v interesu potrošnic in potrošnikov in seveda v interesu kmetov v Evropski uniji, da pri prostovoljnem označevanju ostanemo pri priporočilu odbora za okolje. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Za skupino ALDE. Gospa Maner. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Najprej se želim zahvaliti gospe Okoni za odlično opravljeno delo. To je tehnična tema, vendar eh, zahteva tudi poglobljeno razpravo. To je prav gotovo vprašanje, ki je pomembno za nas vse, kajti že, ne želimo, da bi se ponovno ponovila situacija iz 90-ih let, ko smo poznali eh, krizo bolezni nove, nore krave. Eh, zato je na, treba natančno vedeti, kakšne so živali, kje so eh, bile rejene. Sledljivost je zato izredno pomembna. Elektronska identifikacija v trenutni zakonodaji ni bila eh, upoštevana, trenutno se predvidevata samo dve ušestni znam, znački. Vendar pa se je tehnika sedaj eh, razvila in sedaj poznamo drugačne tehnike identifikacije živali. In eh, vesela sem, da je komisija dala ta predlog, eh, vendar pa gotavljam, da eh, smo še previdni. Treba je zagotoviti tudi ustrezno prehodno obdobje, da se ocenijo učinki takšne identifikacije. Zato sem naklonjena prostovoljnemu sistemu za goveje meso. V trenutno veljavnem sistemu je bilo veliko pomankljivosti, prakse se zelo razlikujejo med seboj, nekatere države članice sistema sploh niso uporabljale in iz tega razloga Eh, moramo narediti vse, da bo sistem eh, jasnejši in eh, preglednejši. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu skupine EKR, gospod Počehovski. Hvala lepa, gospa predsednica. V imenu skupine EKR podpiram to poročilo, prav tako čestitam poročevalki za dobro pravno delo. Mi zagovarjamo to, da bi ta sistem elektronske identifikacije ostal prostovoljen sistem. Ne smemo pozabiti, da je uvedba takšnega sistema težka, tudi draga, predvsem za mala kmetijska gospodarstva, za male proizvajalce in tu moramo ohraniti to načelo prostovoljnosti. Jaz in naša politična skupina prav tako podpira stališče odbora za kmetijstvo s tem v zvezi. Kar zadeva označevanje govejega mesa, tu bi opozoril na naš amandma, ki zahteva označevanje mesa iz intenzivno eh, pridelanega mesa. Če ne bi v prihodnosti eh, na tem področju stvari spremenili, potem mislim, da mora to ostati ustrezno označena. Hvala lepa v imenu skupine EFD, gospod Rossi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta osnotek direktive bo spremenil nekaj podrobnosti in temu ne nasprotujemo. Pravica do uporabe elektronskih eh, oznak za boljšo zanesljivost podatkov je nekaj, kar naj bi uvedli prostovoljno in to podpiramo. Ampak nekateri, ki pravijo, da to ne more biti prostovoljno, ne vem, no, zdi se mi čudno, da govorimo tu o nekih dopolnilnih, dodatnih informacijah, poleg tistega, kar je obvezno, se pravi pasma živali, eh, identifikacijska številka, same živali in tako naprej. Ampak vse to naj bi bilo prostovoljno, tako da ne vem, zakaj tu zdaj črtate sistem označevanja če pa naj bi to bilo tako ali tako samo prostovoljno in pravite, da zato, ker je to upravno breme, ampak eh, vsak živinorejec se tako ali tako samo odloča, ali bo pristopil k temu sistemu ali ne, tako da ne razumem, zakaj vam gre tukaj. In mislim, da boste na koncu koncev samo spodbujali zaščito interesov tistih eh, kmetov, ki delujejo manj transparentno. Hvala lepa. Beseda ima gospod Griffin za minuto in pol. Hvala. Prostovoljni predlagani sistem bi imel zelo malo učinka eh, za nas v Veliki Britaniji, kaj ti obstoječi sistem je že zelo učinkovit. Ampak kar nekaj voljivcev eh, skrbi, da vse, kar zadeva prevoz živih živali, se lahko na koncu uporabi za to, da se olajša prevoz živali na dolge razdalje za zakol, kar v času sodobne hladilne tehnike sploh ni več potrebno. Vse meso, ki izhaja iz živali, ki trpijo zaradi ritualnega zakola, eh, mora biti označeno, da bodo lahko potrošniki to vedeli in to tudi, če želijo, zavrnili. Se, ora la parola gli altri. Hvala lepa. Prehajamo na ostale govornike, najprej gospod Šnelhart, minuta in pol. Gospa predsednica, dame in gospodje, pred številnimi leti pri krizi BSE smo uvedli ukrepe, ki so vključevali tako obvezne kot prostovoljne eh, elemente. To pomeni, da nam je na koncu koncu uspelo ponovno pridobiti zaupanje potrošnikov. In eh, takšen sistematičen pristop je privedel tudi do ustrezne konkurence na trgu in eh, nihče ne želi teh eh, podatkov zdaj odpraviti. In komisija zdaj predlaga, da se ta sistem odpravi. Seveda moramo zmanjšati eh, obseg birokracije in poročevalka govori o tem, kako naj bi to lahko tudi na, v področni zakonodaji zagotovili. Člen 7 eh, naj bi k temu pripomogel. Ampak sprašujem se, ali nam bo to omogočilo uvedbo takšnega nadzora, ki bo zadevo ustrezno prevečeval, ali ne, da to prepustimo državam članicam. Tako da menim, dame in gospode, da moramo ohraniti te prostovoljne eh, podatke, ki so pomemben sestavni del sistema varstva potrošnikov. Kar zdaj identifikacijo eh, govedi, tu bi si želel nekaj več. Eh, poguma. Če pravimo, da elektronski sistem ne funkcionira, potem ga ne uvedimo, potem ga črtajmo kar takoj, potem prepustimo tehničnim strokovnjakom, da se odločijo kaj in kako, ampak na notranjem trgu zadevo peljati na ta način pa se mi zdi neprimerno. Potrebujemo en sam sistem in na ta način mislim, da mm, bomo zadevo lahko uspešno vodili. Če pravijo kmetje, da imajo težave samo zaradi tega, ali imajo elektronsko ali običajno ušesno eh, znamko, potem moramo pač eno odpraviti, da ne bodo povzročali nepotrebnih težav. Hvala lepa, besedo ima poslanec Arsenis, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. vedno eh, znova vidimo, da se pripravljamo na glasovanje o amandmajih, ki zadevajo sistem identifikacije in označevanja govedi. Ampak pomembno je, da naši državljani razumejo, zakaj gre. Ali s tem eh, ščitimo interese malih podjetij. To ni nujno. No, kar zadeva samo sledljivost. Pri ustrezni pravilni uporabi tega sistema in eh, z ustreznim označevanjem mesa, mislim, da resnično lahko naredimo uslugo našim državljanom. In eh, tu bi resnično čestitev gospe Rod Berend, ki je resnično opravila veliko delo. Pomembno je, da v plenumu ponovno upoštevamo to, kar je predlagal odbor za okolje in da zavarujemo javno zdravje v Evropi. Hvala lepa. Besedo ima poslanka Reimers za minuto in pol. Hvala lepa, spoštovana predsednica, kolegice in kolegi, gospa komisarka. Mislim, da moramo vedeti, da tu govorimo o dveh zadevah o prostovoljnem označevanju mesa ne bi govorila, temveč bi se predvsem dotaknila elektronskega označevanja živali. In to moram eh, resnično spregovoriti proti vašemu stališču, gospod Schnellhardt. Rejci drobnice pravijo, da imajo velike eh, težave z identifikacijo živali iz tehničnih razlogov. Ne zato, ker izpadajo ušesne značke eh, iz ušes živali, ampak ker tehnika ne deluje. In to je to, kar moramo preprečiti pri govedu in zato je pomembno, da pri eh, govedu tudi v prihodnje ostanemo pri prostovoljnem sistemu, dokler ta sistem ne bo ustrezno eh, razvit, da ne bo dovolj dozorel. To ne pomeni, da ne bi tega sistema ne razvijali in ga ne uveli, ampak potrebujemo pač določen čas, da se stvari ustrezno razvijajo. In zato je to pomembno, ravno iz naslova javnega zdravja, da postavimo pod vprašaj eh, ta element elektronskega označevanja, če zadeva ne funkcionira. Kajti za javno zdravje je pomembna varnost in zanesljivost. In dokler tega ni, mislim, da moramo ostati pri prostovoljnem sistemu. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Bafton. Ena minuta. Gospa predsedujoča, resne pomisleke imam, kar zadeva elektronsko označevanje govedi. Pred tem parlamentom sem že pogosto uh, obsodil to vrstni sistem pri drobnici. Komisija upam, da je prepoznala svojo napako pri tem sistemu, ki še vedno doživlja velike težave. Če bomo takšen sistem uvedli, mora biti ta sistem prostovolen, ne pa kot nekateri zahtevajo, da naj bi o tem poročali po petih letih in potem premislili o obveznem elektronskem označevanju govedi. Britanski sistem označevanja govedi odlično deluje, tako da ta odločitev o prehodu na elektronski sistem mora ostati prostovoljna, brez kakršne koli eh, možnosti za kaznovanje v okviru navskrižne skladnosti. Napake pri reji drobnice eh, so povzročile veliko škode britanskim kmetom in eh, goveda so v Veliki Britanije pogosto napaši do šest mesecev, zato se kaj lahko zgodi izguba eh, teh značk. Trg eh, govedine se je komaj da opomogel po letih v rdečih številkah. Prihaja do vse večjih, višjih cen krme in eh, poceni ovoza. In če bo komisija zdaj z označevanjem govedi popnovno eh, zabredla, bo industrijo zopet pahnila na kolena. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima. In poslanec Fernandez za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Varnost prehrane je nekaj, kar evropske državljane resnično eh, skrbi in eh, jamčenje varne hrane državljanom mora biti enostavno, rezultat enostavnega procesa, ne preveč zbirokratiziranega. Če si pogledamo označevanje govejega mesa, je pomembno, da imamo pravilne podatke, ne pa napačne podatke o tem, za kakšno žival gre, eh, kakšna je bila vzreja in eh, za kateri del mesa gre. To je zelo pomembno za potrošnike in to je to, kar želimo s tem predlogom tudi rešiti. Goveje meso je zelo občutljiva tema za evropski trg in številne tretje države zelo budno spremljajo, kar počnemo mi na tem področju in te, te države ne počno stvari na isti način, kot eh, to počnemo mi, kar zadeva dobro počutje eh, živali. Pomembno pa je, da imamo enoten sistem, da imamo jasen sistem nadzora, ki mora biti enak za vse države. Potrebujemo skupnostni sistem, ki bo enak povsod, da ne bo prihajalo do eh, razlik in do izkrivljena konkurence. Zato menim, da bi moral biti takšen sistem obvezen za vse države članice, tako kot eh, to velja za perutnino. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Tanasesko, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Dovolite, da omenim dejstvo, da čeprav elektronska identifikacija govedi lahko predstavlja dodaten ekonomski strošek za podjetja, ne smemo pustiti ob strani pomena tega sistema, ki ne bi zagotavljal varno prehrano. Ne glede na to, ali gre za obvezen ali prostovoljen sistem elektronskega označevanja govedi, morajo države članice obvezno zagotoviti možnost izvajanja tega sistema eh, tudi pri malih kmetih in sicer z ukrepi državnih pomoči ali v okviru obstoječih programov spodbojanja eh, podeželja in pomoči kmetom. Prav tako moramo izboljšati podatke v bankah podatkov in tudi izboljšati našo odzivnost v primeru izbruha bolezni. Prav tako moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bodo države članice prilagodile svoje zakonodaje novim tehnologijam. Ne smemo pozabiti namreč, da bodo nove tehnologije omogočile izboljšanje tudi upravljanja neposrednih plačil eh, kmetom, eh, ko gre na glavo eh, živine. In sicer bo to omogočilo boljšo kontrolo, prav tako bo to zagotovilo večjo transparentnost informacij, ki bodo dane na voljo potrošniku, če bo prostovoljno označevanje mesa ostalo v veljavi. Hvala lepa. Besedo ima poslanka Picoto, minuto in pol. Odprava prostovoljnega označevanja govejega mesa nima nobenega smisla in to je nekaj, kar je škodljivo tako za proizvajalce kot za potrošnike. Obstajajo drugi načini, kako ustrezno zaščititi potrošnika, začenši s transparentnostjo. Sistem označevanja mesa in njegova odprava eh, ne bo privedla k nečemor. To je nekaj, kar škodi trgu, to je nekaj, kar tudi omogoča omejitve konkurence iz naslova kakovosti. Pri nas eh, se pogosto uvaža meso eh, iz vzhoda in ne vemo odkot. Pomembno je, da vemo odkot prihaja meso, za kakšne eh, pasme živali gre. Tako da ne razumem, zakaj želi komisija odpraviti ta sistem, čeprav je prostovoljen in zelo dobro deluje. Potrošnik ima pravico vedeti, kaj kupuje in kaj je. In eh, to je smer, v katero se mora Evropa razvijati. Zato m, mm, menim, da je jutri pri glasovanju pred nami velika odgovornost. Hvala lepa, besedo ima poslanec Lize, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil gospe Sofijo Koni ki je opravila težko delo na tej temi. Delo v odboru je bilo težavno zaradi razhajajočih vse mnen, tudi znotraj posameznih političnih skupin eh, so bili povdarki v stališčih različni. Mislim pa, da je to dobra podlaga za nadaljne pogajanja z svetom. Po našem mnenju je ključna prioriteta zaščita potrošnikov. Mislim, da smo potegnili svoj nauk iz krize BSE, prav tako pa so naše kmetje jasno povedali, da moramo še posebej pri uvozu bdeti nad tem, da pravila, ki smo jih skupaj uveljavili, eh, tudi spoštujemo in da ne bo prihajalo do nepotrebne birokracije. In to je zdaj ta umetnost, da vidimo, kako lahko zagotovimo najviše možno stopnjo zaščite potrošnikov brez nepotrebne birokracije. No, po intenzivni razpravi znotraj skupine eh, smo predlagali še pojasnilo k členu 1.14, namreč v okviru označevanja hrane oziroma živil se omogoča nadaljevanje obstoječega sistema prostovoljnega označevanja, vendar želimo, da se to tudi eh, nadzira. In kolega Šnelhart je že zastavil pravo vprašanje komisiji, namreč kako bomo lahko zagotovili, da ne bo prihajalo do uh, zavajanja potrošnikov. In tu je treba zagotoviti ustrezne pristojne organe in seveda tudi sankcije proti kršiteljem. Jutri, ko bomo glasovali, bomo potem vstopili v nadaljevanje pogajanj s svetom in vsi moramo biti dovolj fleksibilni, da bomo potem lahko dosegli naš skupni cilj in morda nam bo v pogajanjih s svetom uspelo doseči še kaj novega, kar bo potem prispevalo k končnemu rezultatu. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Pirillo, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sprememba uredbe 1760-2000 o elektronskem označevanju oziroma identifikaciji govedi in o prostovoljnem označevanju govejega mesa predstavlja temeljni predpogoj za kvalitetne proizvode, kvalitetne informacije, ki jih posredujemo potrošnikom in tudi predpogoj za zagotavljanje eh, varne prehrane. Mislim, da komisija s svojim predlogom zdaj šibi obstoječ sistem. Pomembno je, da potrošnik eh, ima možnost dobiti dodatne informacije o tem, kakšno eh, krmo naprimer, je žival prejemala. Vse to je pomembno, kajti pomembno je, da se potrošniki vedno bolj ozaveščeno odločajo za nakup. Komisija je dokaj kritična do prostovoljnega sistema in pravi, da prinaša visoko stopnjo upravnega bremena, pozablja pa na prednosti, ki jih to prinaša. Na kakšni podlagi torej menite eh, oziroma trdite, da naj bi to povzročalo administrativne težave, kajti Združenja proizvajalcev menijo, da so ti stroški upravičeni, eh, saj predstavljajo velik eh, plus za potrošnika, tako da se ne morem strinjati s črtanjem členov 16, 17 in 18 eh, v predlogu komisije. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima poslanka Sarbu za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V Romuniji tretjina prebivalstva dela v kmetijstvu. Večina teh predstavlja male kmete. In zato vas moramo pozoriti, da se moramo izkazati za odgovorne z vidika učinka, ki bo imela nova zakonodaja na to kategorijo kmetov. Za te proizvajalce evropska politika prepogosto mm, nalaga pretežke pogoje, ki jih je nemogoče izvajati. Seveda je pomembna eh, varna prehrana, ampak ne smemo pa sprejemati takšnih ukrepov, ki bodo ogrozili Eh, osnovno dejavnost malih proizvajalcev. Zdaj, kar zadeva elektronsko identifikacijo govedi, stroški ne bi smeli ostati na plečih malih proizvajalcev. Za te proizvajalci bi morala biti elektronska identifikacija govedi prostovoljna. Ta kategorija proizvajalcev mora biti deležna podpore in zaščite, kajti oni so tisti, ki konec koncev proizvajajo najbolj zdravo hrano z najmanj negativnimi učinki na okolje. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Nikolsen za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Hvala tudi poročevalki za odlično sodelovanje, ki smo ga bili deležni tekom obravnave te tematike in mislim, da lahko ob koncu povem, da se strinjamo, da je elektronska identifikacija govedi in prostovoljno označevanje govejega mesa, ustrezno rešene, zato pozdravljam njeno delo. Kar zadeva elektronsko identifikacijo govedi, tu podpiramo prostovoljni sistem. V tem trenutku je to namreč najboljši način reševanja te problematike. Morda bomo enkrat v prihodnosti lahko zadevo obravnavali drugače, ampak v tem trenutku se mi to zdi prava pot, ne pa, da se eh, zadeve lotimo na obvezen eh, način podpiram uvedbo elektronske identifikacije eh, za govedo, ker je to bi lahko bila dobra rešitev na dolgi rok, ampak spomnimo se težav, ki smo jih bili deležni, ko je bilo to obvezno pri drobnici. Še vedno ostajajo veliki problemi eh, kmetom, eh, ki gojijo drobnico v Združenem kraljestvu, v Republiki Irski in tudi drugot. Zadeva ni bila ustrezno dovršena in zato mislim, da moramo počakati da bo tehnologija dovolj zrela, da bomo lahko konkurirali, eh, da bomo lahko konkurirali drugim tudi na svetovnih trgih. Hvala lepa. Besedo ima poslanka Dodd za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kar zadeva elektronsko identifikacijo govedi, podpiram prostovoljni pristop, kar pomeni, da naj bi odpravili podvajanje upravnih sistemov. V teoriji naj bi to tudi zmanjšalo upravno breme za kmete in pa pristojne organe. Države članice bi morale imeti dovolj manevrskega prostora, da se odločajo o tem, kakšen sistem bo najbolj primeren za njihove kmete, za eh, trge, za živino in eh, tudi živinsko predelovalno industrijo. V Združenem kraljestvu večina kmetov ne uporablja takšnih eh, elektronskih sistemov in zato bi bilo nepošteno uvesti takšen sistem kot obvezen. Eh, saj ni neposrednega eh, učinka za potrošnike. Pri drobnici se je to izkazalo za zgolj več birokracije, eh, ki jo je uvedla komisija. 100-stotna zanesljivost ni možna zaradi nezanesljive tehnologije. In če komisija tu ne bo obrala bolj pragmatičnega pristopa, potem bodo kmetje na Severnem Irskem, v Združenem kraljestvu in širom Evrope po nepotrebnem eh, kaznovani v okviru pravil o naskrižni skladnosti. Pomembno je, da komisija rešuje probleme eh, v sektorju drobnice, preden naloži druga nepotrebna pravila na področju govedoreje. Potrebujemo sistem, ki bo dovolj fleksibilen, ki ne bo pre uh, eh, obremenjujoč za kmete in želijsko predelovalno industrijo in ki bo zagotovil zadosti informacij potrošnikom za uh, ozaveščeno izbiro. To je velika naloga, ki nas čaka pri pogajanjih s svetom. Hvala. Grazie, ora la parola agli oratori che l'hanno chiesta con il catch di A. Hvala lepa, sedaj pa postopek catch di A. Mi začne gospod Nikolescu. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur colegilor care au salutat. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Jaz sem med tistimi, ki se vedno razveselimo predloga komisije za uvajanje elektronske identifikacije v VD prostovoljno kajti to pomeni določene prednosti, tudi kar zadeva sledivost. Uporaba elektronske identifikacije mora ostati prostovoljna. Države članice morajo imeti možnost, da se odločijo mogoče tudi za obvezno, vendar pa eh, je treba preprečiti, da bi to usiljevali majhnim eh, proizvajalcem v tej fazi. Eh, vsak reja se mora odločiti poznavajoč vse okoliščine. Eh, administrativno breme mora biti čim manjše. Zato sem za tiste amantmaje, ki predvidujejo obdržanje tega sistema. Hvala lepa, gospod Jar. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala lepa tudi gospe poročevalki. Seveda si želimo poenostavitev manjše birokratizacije in manj bremen. In Kljub temu pa si želimo delojočih sistemov elektronske identifikacije v državah članicah. Teh ne želimo ogroziti. Zato moramo priznavati in priznati, da stanje izvajanja v državah članicah ni enako. In to pomeni, da potrebujemo politični kompromis, da elektronskega označevanja govedi ne prepovedujemo, hkrati pa, da ga treba nadalje razvijati. Gospodarstvo lahko prostovoljno uvede sistem elektronske identifikacije tako da je na tej podlagi ta kompromis pravilen. In kot peto, mislim, da bi si morali znova um, preučiti to uredbo ne le še čez deset let, kajti kmeti so ožigosani zaradi uh, problema uvedbe EID pri drobnici, tako da tega si vsekakor ne želimo znova videti tudi pri govedi. Hvala lepa. Grazie, la parola all'onorevole Scotta. Hvala gospa predsedujoča kolegice in kolegi odbor za kmetijstvo oziroma kot član odbora za okolje sem lahko sodeloval pri oblikovanju tega predloga mislim da komisija tukaj ne ve točno zakaj gre glavni protagonisti tukaj so rejci tukaj govorimo sedaj o prostovoljnem označevanju, kar bi proizvajalcem omogočilo, da vnesejo v te izdelke katerekoli dodatke bi si želeli. Mislim, da si želijo, da bi se to eh, stanje nadaljevalo in te možnosti jim zdaj ne zapirate. Poskrbeti bi morali, da uh, bi naši kmeti lahko komunicirali čim bolj pregledno eh, in nam posredovali tržne podatke, ki bi bili koristni. Govorimo o večjem eh, transparentnem eh, delovanju. Hkrati pa pravimo, da ne želimo uh, uvedbe ukrepov, ki bi varovali varnost potrošnikov. To je nenavadno. Pravimo, da bi se kakovost poslabšala in da bi uh, uh, agriživilska industrija trpela. Ampak tudi proizvajalci sami si želijo pravzaprav posredovati informacije o tem, ali je bila žival dobro gojena ali ne. Hvala. Gospod Molcer. Hvala, gospod predsedu, gospod predsedujoči. Potem, ko škandali živili majajo zaupanje potrošnikov, ugotavljamo, da potrebujemo ukrepe, ki bodo to zaupanje krepili, vendar pa to ne sme biti povezano z močnimi stroški za kmete. V zadnjih letih so stroški za proizvodnjo uh, Eh, izdel, eh, živilskih proizvodov nesorazmerni z kmetovanjem. Živila so vedno dražja, tudi gonila, tudi gorivo je vedno dražje in eh, tudi če imamo določene razloge, ki temelijo na naravovarstvenih razlogih, moramo tukaj imeti pred očmi težave kmetom, ki jih mora Evropa postiti pri miru. Na po mojem, po mojem mnenju je iz teh posvetovanj zaenkrat prišlo do pravega sklepa, namreč da bi obvezno elektronsko označevanje govedi imelo določene uh, slabosti za de del segmenta kmetov in tega si vsekakor ne želimo. Hvala. Hvala, gospa komisarka Reding, pa ima naslednjo besedo. Gospa predsedujoča. Razprava je bila zelo zanimiva in pozorno sem poslušala raznolika mnenja, ki so bila izražena v parlamentu. Komisija meni, da bi naš predlog bil koristen za zdravje živali, um, potrošnikov in tudi za varnost uh, živil. Prav tako pa menimo, da bi zmanjšal upravno breme pri govedoreji in tudi v z njim povezanem sektorju proizvodnje govejega mesa. Naj vas spomnim, da je parlament izglasoval resolucijo, po kateri naj bi komisija zmanjšala upravno breme, tako da je to resolucijo podporil celoten parlament. Kar zadeva specifičnost problemov, ni potrebe, da bi ohranjali posebni postopek podeljevanja uh, Eh, dovoljen za elektronsko identifikacijo govedi. Prav tako je treba vedeti, da prostovoljno označevanje govejega mesa vsebuje informacije o kakovosti in ne nujno o zdravju. To in pregledno zagotavlja obvezno označevanje govejega mesa in ne prostovoljno označevanje. Zato, gospa predsedujoča, menim, da bi bilo zelo pomembno, da parlament da svoje soglasje, tako da bi lahko začeli s potrebnimi pogajanji in da bi na koncu lahko bili priča razvoju elektronske identifikacije s pomočjo tistih, ki si tega sistema želijo. In to bo seveda na koncu zmanjšalo ranljivost sistema kot tudi stroške sistema za manjše kmete. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zdaj pa dam besedo gospe poročevalke Okoni. Uh, hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti poročevalcem v Senci, ki so zelo konstruktivno sodelovali z mano na tem projektu. Ravno tako vam želim povedati, da za me osebno javno zdravstvo predstavlja zdravje vseh nas in da zato predstavlja zelo pomembno področje. In zato ne moremo tega podstavljati pod vprašanje obstaja identifikacija govedi. Ta identifikacija ni elektronska, ampak obstaja in omogoča veliko uh, sledljivost. In sploh ne gre za to, da bi to postavljali pod vprašaj. Gre samo za to, kot je rekel gospod Bafton in kot je rekla gospa Gerling in gospa Mors, gre samo torej za to, da povemo, da je tehnologija eh, elektronske identifikacije trenutno še nezanesljiva, vsaj v določeni meri. In to se je izkazalo eh, tudi pri eh, identifikaciji drobnice in rečeno je bilo, da moramo počakati, da sistem postane povsem zanesljiv, preden ga začnemo širiti. In to sprejemam. Čez pet let bomo preučili situacijo in ugotovili, ali je tehnologija toliko napredovala, da omogoča ustrezno kakovost. Ampak tu gre tudi za vprašanje konjunkture tu ne postavljam pod uh, vprašaj oziroma v nevarnost zdravje evropejcev. S tem, da uh, kmetijstvo, govedorejstvo dajemo čas, da čisto naravno postopoma začno uvajati to novo tehnologijo. Uh, stroški so en evro na glavo govedi, to so stroški čipa, ki se uh, uvede. Vendar pa so tu še drugi visoki stroški in naj vam povem, da so trenutno naši kmetje v hudi situaciji. Konkurenčnost je nizka v primerjavi s konkurenco, ki jih obdaja. Potem gospa Bizotila, ko povem naslednja, s svojim predlogom ne želim odpraviti označevanja prostovoljnega označevanja sploh ne, ampak kot je zelo dobro povedala gospa komicarka, ne gre za to, da bi prostovoljno označevanje odpravili, ampak gre za to, da bi ga poenostavili v vseh vidikov. Torej gre za javno zdravje naših državljanov in vse, kar je s tem povezano, je na nalepki obvezno. Torej, ne gre za to, da bi eh, skušali odpraviti vse te informacije na nalepki. Za zaključek. Odgovarjam enemu kolegu, ki eh, je govoril o možnosti pravne praznine, pravnega vakuma. Naj vam povem, da spoštujemo uredbo 1169 skozi 2011. Eh, O, to je uredba, ki govori o informacijah, ki so potrebne na nalepkah. In ta uredba je horizontalna, nanaša se na vse eh, vrste mesa, torej ključno z eh, govejim mesom. In vsi moji kompromisni predlogi so bili v odboru sprejeti in zato se želim zahvaliti kolegicam in kolegom zato ker so me podprli in upam, da boste tudi jutri glasovali tako, kot si želim. In želimo doseči dogovor v prvi obravnavi. To pomeni, da v skladu s členom 55 pravi, eh, poslovnika Evropskega parlamenta bom jutri Eh, prosila, da se odloži končno glasovanje o rezoluciji. Predlagam, da bi potem šli neposredno v trilog in da bi po trilogu prišli ponovno na plenarno zasedanje in da bi v glasovanje v parlamentu predložili rezultate pogajanj v prvi eh, obravnavi. Hvala lepa. Eh, la discussione è... Hvala lepa, s tem je razprava zaključena in glasovanje bo jutri ob 12. Sedaj imamo na dnevnem redu poročilo gospe Flotre o primerjih nezakonit, nezakonitega prevoza in pridržanja eh, zapornikov v Evropi. In najprej dajem besedo gospe Flotre, poročevalki za pet minut. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Po teh devet